ob 12. Naslednja razprava je poročilo gospede Lange, kriza zaradi pomankanja hrane, goljufijo prehranski verigi in nadzor nad njimi. Izvolite, gospode Lange. Ja, dankuvel, eh, voorzitter. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Večina kolegov in kolegic sedaj sedi pri večeri pa kljub samo želim govoriti o pomembni temi goljofija z živili, kajti jutri bomo glasovali o tem drugim poročevalcem v senci z drugih političnih skupin. Se želim zahvaliti za konstruktivno sodelovanje, samo na ta način smo lahko sprejeli soglasno to poročilo v odboru. Eh, javno zdravje je pač eh, zelo pomembno. Eh, glavni problem eh, pri tej temi je pomankanje primerljivih podatkov za to, da bi ocenili obseg teh eh, pojavov. Zelo malo je akademskih eh, raziskav, imamo pač določene eh, intervencije Europola in tako vemo, eh, za katere proizvode gre. Za olčno olje, ribe, ekološka živila, mleko, pa celo pri kavi in čaj imamo goljofije. Tu gre dejansko za milijarde in slišali smo, da je na tem področju dejaven tudi organizirani kriminal. Vendar fenomen moramo bolj preučiti, to je naša prva zahteva. Za razliko od ZDA, Evropska unija nima skupne eh, opredelitve pojma goljofija pri živilih in zaradi tega moramo pravzaprav to narediti potrebujemo nek skupni pristop eh, in pri goljofiji s hrano moramo nekaj storiti in eh, nacionalni organi dolgo leta niso eh, storili ničesar na tem področju, če ni bilo nekega negativnega učinka na zdravje. Zašita evropejcev je seveda eden izmed glavnih ciljev, obstajajo pa seveda tudi drugi primeri gorljofije s hrano. To so uh, določeni ljudje, ki ogrožajo celoten sistem in eh, seveda tudi eh, spodkopavajo zaupanje potrošnikov v hrano. Tretjina potrošnikov v moji državi članici pravi, da ne verjamejo več eh, etiketam. To je seveda zelo uh, velika omejitev. Manj ko je možnosti, da goljufe ujamemo, več je goljufije. Se pravi, treba je storiti več na tem področju, pa tudi kazni morajo biti hujše. Pomislimo na škandal s konjskim mesom. Štiri podjetja so sodelovala. Tri. Uh, Eh, podjetja so opravila goljofijo zunaj ozemlja Irske. Samo eno podjetje bi lahko eh, preganjali na Irskem. Najvišja kazen eh, v primeru pregona bi bila 30 tisoč evrov, vendar z enim kontejnerjem konjskega mesa, ki ga napačno deklarirajo za goveje meso, zaslužijo 50 tisoč evrov. Se pravi, jasno je, kaj treba storiti. Vsaj dvakratni potencionalni eh, dobiček pri goljufiji je treba zaračunati kot kazen. Treba je zagotoviti bolj inteligentne kontrole. Tu ne gre za število kontrol in več denarja skrbi eh, nas eh, varčevanje pri inšpekcijskih službah držav članic. Potrebujemo povsem drugačen pristop. Kontrole morajo biti manj predvidljive, manj uradne, več policijskih. Danska ima tu zelo dober pristop, več čezmejnega sodelovanja s pomočjo Europola, nov sistem za zgodnje opozarjanje pri eh, komisiji. 28 kontrolnih sistemov je treba bolj povezati med seboj, zato da pokrijemo celo celo Evropo potrebujemo boljšo izmenjavo informacij o celotni verigi ustvarjanja vrednosti, potrebujemo informacije o eh, umestnih eh, členih eh, in posrednikih, vse tja do vele blagovnic. V razpravi se govori v glavnem o mesu, vendar moramo vedeti, da Eh, pri navajanju izvora eh, lahko tudi eh, golju famo. Potem včasih morajo seveda tudi potrošniki bolj razmisliti o vsebini eh, določenega proizvoda, zlasti ko gre za občutljive eh, proizvode, kot je meso. Torej, eh, zanima me reakcija kolegov in kolegic in seveda tudi izid jutrišnjega glasovanja. Hvala lepa, sedaj pa postopek ujemite pozornost predsednika, gospa Saja. Gospod predsednik, čeprav Eh, je do te eh, resolucije prišlo zaradi škandala s konjskim mesom. Se moramo temeljito lotiti strukturnih sprememb. Eh, danes je varnost hrane boljša kot kdajkoli prej. Ljudje ne zbolijo več toliko krat zaradi eh, slabe kakovosti hrane, vendar eh, zaupanje je zelo majhno. Mi hrano seveda prodajamo tudi z njihovim imidžem, eh, gre za podobo, ki jo imajo v javnosti. Mi imamo pač zakonodajo o označevanju in mi Eh, moramo torej poskrbeti tudi za ustrezne preglede, tudi pri eh, vseh teh področjih potrebujemo enotne definicije. Hvala lepa, gospod Picula, prosim. Eh, podpiram to poročilo. Eh, in izpostavljam dejstvo, da je ogroženo zaupanje potrošnikov zaradi škandala s konjskim eh, mesom. Tu potrebujemo dosledne ukrepe. Pozdravljamo prizadevanja kolegice Delange eh, pri boju zoper goljofije. Dejstvo je, da je ta prehranska kriza pokazala, da smo pravzaprav soočeni s pomankljivostmi pri zakonodaji. Kont na Hrvaškem smo kontrolo do sedaj izvajali pri prehodu eh, meja, eh, vendar eh, sedaj je seveda Hrvaško ozemlje odprto za vse države članice in seveda lahko prihaja tudi do zlorabe zaupanja potrošnikov. Meso, mleko in podobno so predmet velikega povpraševanja na Hrvaškem in zaradi tega tudi podpiram tudi to resolucijo, ki bo okrepila kontrole in eh, tudi izboljšala boj proti goljufijem na tako pomembnem področju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Tomašič. Goljofije v prehranski v regiji je problem, s katerim eh, moramo obračunati. Zaradi Di tega, ker je tudi ogrozen ugled celotne prehranske industrije. E, ogroženo je zaupanje in tudi zdravje državljanov. Spriča smo krizi, pacu kupne moči in zaradi tega je tudi prišlo do uh, višjih stroškov proizvodnje in tudi večjega števila goljufij. Uh, e, potrebujemo večje kazni uh, proti goljufom in uh, pokriti moramo vse akterje na tržišču, tudi eh, področje prodaje. Mi moramo tudi eh, nagrajevati tiste, ki proizvajajo varno hrano, pa dosti krat niso konkurenčni, ker gre tu za mala podjetja. Mi moramo torej podpreti poštene trgovce, ki eh, so pomembni za evropski trg in ki lahko povrnejo zaupanje potrošnikov. Hvala lepa. Hvala lepa, zdaj pa gospod Kelly. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ta tema je zelo pomembna zaradi tega, ker je bilo preveč škandalov na tem področju. V moji državi smo imeli škandal s konjskim mesom in v zvezi s tem bi povedal nekaj besed. Eh, budnost organov je tudi pomagala identificirati eh, povzročitelje in v 28 državah članicah eh, upam, da je uspelo pač zagotoviti, da takih škandalov ne bo več prišlo. Iz tega se moramo nekaj naučiti. Gospa Delange govori o kaznih. Kakršne kozni kazni pač že jih imamo, eh, te moramo podvojiti, potrojiti, početvoriti. Eh, pomembna je budnost, previdnost in tu gre seveda tudi za vprašanje pravega označevanja in mi potrebujemo zagotavljanje sledljivosti tudi za konje, kot eh, imamo to zagotovljeno tudi za ovce in krave. Hvala lepa. Naj povem, da sem pred petimi leti nehal jesti meso, torej je ta razprava zame povsem akademska. Hvala lepa, gospod predsednik. Spomnimo se škandala s konjskim eh, mesom in eh, upamo, da se bo na podlagi tega dalo najti rešitve eh, za večjo varnost eh, živil. Torej, mi moramo ustaviti goljofije, mi moramo vedeti, kaj je izvor živil. Kadar imamo napačno označeno hrano, potem je treba uporabiti tudi sankcije. Obstaja potem še tudi eh, problem z eh, različnimi kakovostmi enakih proizvodov v Evropski uniji, se pravi ista embalaža, različna kakovost. In tu je treba tudi upoštevati eh, pri tožbe potrošnikov. Eh, Odziv komisije je bil vedno isti, žal, eh, vendar kakovost je relativna zadeva in je tudi vprašanje preferenc. Eh, sedaj končno začenjamo govoriti tudi o kakovosti in ne zgolj o varnosti hrane. Žal pa se je to zgodilo potem, ko smo ogrozili zaupanje potrošnikov. Mi moramo eh, pripisati kakovosti največji pomen. Najlepša hvala poročevalcem za odlično delo. Hvala. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos últimos anos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V zadnjih letih smo v prehranski verigi videli precej primerov goljufij, ki kažejo na neučinkovito kontrolo. Eh, Konsko meso na mesto govejega, okužba z dioksinom, derivati kloniranih živalov, živali, ki so na nezakonit način prišli v prehransko verigo. Eh, proizvodi, ki naj bi bili ekološki, čeprav to niso bili in tako naprej. Kaže, eh, da je treba bolj poudariti osnovna načela za zaščito zdravja potrošnikov in eh, kaže tudi, da je potrebno, precej pomanjkljivosti v samem sistemu preverjanja in nadzora, hkrati pa kaže tudi na težave zaradi liberalizacije kmetijske politike, eh, kar se kaže tudi v prehranski verigi in eh, kar se kaže v porastu velikih industrij, ki imajo negativen in kvaren vpliv na delovanje manjših kmetij.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 Mislim, da s tem, da se osredotočamo na uporabo uh, domače uh, hrane, živilskih proizvodov, bomo ne samo, da lahko zdravo jedli, temveč bomo lahko tudi podpirali lastno trgo, uh, trgovino in proizvodnjo. Hvala, gospa Petrovič, naslednja. Evropska unija vedno povdarja, kako pomembna je zaščita potrošnikov kot ena najbolj pomembnih eh, evropskih politik. Zadnji primeri goljofij v prehranski verigi ne ogrožajo samo potrošnikov, temveč ogrožajo eh, tudi proizvodnjo. Mislim, da moramo zagotoviti, da bodo eh, živilski proizvodi v trgovinah imeli ustrezne oznake. Dostikrat eh, se lahko samo čudimo, kaj vse počnejo nekateri proizvajalci v imenu dobička. Zadnji primer je neustreznega označevanja živalskih vrst, samo, eh, so samo en tak primer. Res je, da so to posamični primeri, vendar ko se enkrat goljofija odkrije, to zelo negativno vpliva na potrošnikovo eh, zaznavanje. Potrošniki zahtevajo bolj poglobljeno in obširno nadziranje trga, tako da ne bo moč pač eh, toliko goljufati v zvezi z hrano. Hvala. Naslednja zadnja govornica je gospa Borzan. Svinsko meso se prodaja kot gove meso, potem eh, potvorjeno olčno olje in tako naprej nepravilne deklaracije. Kolegice in kolegi, to so stvari, o katerih naj ne bi razpravljali leta 2014 v Evropskem parlamentu, vendar žal moramo to narediti, kajti raven zaupanja pri potrošnikih je padla na najnižjo raven. Za razliko od ZDA, mi nimamo enotne definicije goljofije eh, s hrano samo eh, prepovedujemo način zavajanja eh, potrošnikov, vendar to ni dovolj. Moramo sedaj popraviti našo zakonodajo, da bodo potrošniki ponovno zaupali v našo hrano. Zagotoviti moramo, da se ne bo dogajalo to, da imamo za iste izdelke v novih in v starih državah članicah Evropske unije različne oznake. Zato pozdravljam to poročilo in še enkrat pozivam Evropsko komisijo, da se spopade s tistimi, ki postavljajo naše zdravje na kocko zaradi dobička. Hvala sedaj pa dajem besedo komisarju gospodu Potočniku gospod predsedujoči, poslanke in poslanti. Zahvaljujem se gospede Lange, poročevalki in poročevalcem v Senci za trdo upravljeno delo pri pripravi tega poročila. Komisija se strinja z vami, da je boj proti goljufijah z živilskimi proizvodi absoluten, če hočemo zagotoviti visoko raven varnosti hrane, zaupanje evropskih potrošnikov v naš trg in konkurenčnost naše živilske industrije. Več pobud je že sprejela v tem v zvezi komisija, potem ko smo lansko leto odkrili goljofije povezane z uporabo konjskega mesa. Na ta način smo ozavestili državljane o možnih goljofijah, istočasno pa državam članicam tudi naročili, da bolj natančno spremljajo in odkrivajo goljofije v celotni živilski verigi. 28 eh, držav članic in komisija smo postavili vzpostavili pobude za bolj učinkovito odkrivanje primerov goljufi z eh, živili. V generalnem direktoratu Evropske komisije za zaščito potrošnikov smo ustanovili posebno delovno skupino, ki se pogovarja tudi z drugimi agencijami, recimo z Europolom, o tem, kako najbolje razviti strategije v boju proti goljofijam s hrano. Pripravljamo tudi eh, nove pobude poleg eh, petočkovnega akcijskega načrta, ki smo ga sprejeli marca lani. Lahko rečem, da področja dela, ki smo jih eh, ugotovili, so skladna z priporočili, ki jih danes vsebuje to poročilo. Poleg tega vam moram zagotoviti, da pripravljamo že drugo, drugi krok preizkusov za odkrivanje prisotnosti konjskega mesa. Sami ste že ugotovili celo vrsto pobud, ki bodo koristne za komisijo in ki jih bo komisija uporabila pri pripravi nadaljnih pobud. Mislim, da mi ni treba posebej povdarjati, da bo komisija nenehno obveščala parlament o napredku v prihodnosti. Kar zadeva označevanje porekla mesa, celo vrsto novih zakonodajnih predlogov smo pripravili, zlasti ko gre za informiranje potrošnikov. Naprimer, ko gre za novo uredbo, ki jo je pravkar sprejela komisija pri označevanju govejega mesa. Na ta način eh, smo se pripravili na, obvezno, na pripravo obvezne oznake za eh, druge vrste mesa kot svinsko, potem poretninsko in tako naprej. Decembra je komisija že dokončno oblikovala to pobudo. No, te pobude bodo sicer naredile korak naprej, ko gre za označevanje porekla, vendar to ni dovolj za to, da bi se borili v praksi proti goljofijam s hrano. Ravno obratno, Eh, škandali z uporabo konjskega mesa se bodo še naprej pojavljali, kajti v preteklosti smo že imeli celo vrsto predpisov, pa se je to zgodilo. Kar zadeva kloniranje, 18. decembra komisija pripravila dve pobudi, ko gre za dobrobit živali in ko gre za etično obravnavo živali. V prvi pobudi bomo eh, pred prepovedali uvoz v Evropsko unijo kloniranih živali. Druga predlagana direktiva pa bo prepovedovala nekatere živilske proizvode, recimo mleko iz kloniranih živali, ne bo smelo več se prodajati na evropskem trgu. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar, s tem smo zaključili to razpravo. Glasovanje pa bo potekalo jutri ob 12. uri. Sedaj pa. Gremo naprej na poročilo Steinruck. Učinkovite inšpekcije dela kot strategija za izboljšanje pogojev dela v Evropi. Besedo dajem poročevalki.